Glasovali bomo z dvigom rok. Torej, le, ko bo to treba, pa vas bomo prosili, da uporabite svoje glasovalne kartice. Vse politične skupine so dosegle sporazum glede zadnje resolucije zato da upam, da, da bo glasovanje poteklo hitro. Ste pripravljeni? Albert? Bi rad kaj povedal, pa ne glasujemo o tvojem poročilu. Ne, dobro, gremo naprej. Potem pa kar začnimo. Tutti pronti? Allora. Pripravljeni? Začnimo z glasovanjem. Dva, dvajset. Dvignite roke. Tiste, ki, se za, ki ste za kompromis ena, tisti, ki ste proti, vzdržani, sprejeto. Votiamo per alzata di mano sempre compromesso 2. Je a favore. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri. Se pravi čujem. Se pravi čujem. amadma 231. Elektronsko glasovanje. Glasujemo elektronsko. It doesn't work. Ne deluje. Eh, ok, voto aperto. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. That's one. Abbiamo due voti in più, uno del... Dva glasova preveč, enega iz LS in enega iz socialistične stranke. Torej dva kolega ne smeta glasovati. Še enkrat glasujemo o amandmaju 231. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Nobenih dodatnih glasov, prosim še vedno imamo en glas preveč od e LS. Okay. Adottato, per favor- Sprejeto. Prosim, bodite pozorni, ko glasujete, bodite previdni. Sedaj pa dvignite roke glede kompromisa 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto votiamo per alzata di mano il compromesso quattro chi è a favore? dvignite roke za kompromis štiri za proti vzdržani sprejeto sedaj pa elektronsko glasujemo o dva šest sedem glasujemo o amandmaju dvesto sedeminšestdeset votato tutti il duecentosessantasette ste vsi glasovali konec glasovanja torej sprejeto glasujemo elektronsko o dvesto dvainsedemdeset dva sedem dva ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto Gremo naprej. Glasujemo z dvigom rok o kompromisu 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6. Dvignite roke za, proti, vzdržani, sprejeto. z dvigom rok. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis osem z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasujemo o 381 amandmaju. 381. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z dvigom rok glasujemo za kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10, dvignite roke za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11, dvignite roke za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 12. Dvignite roke za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 13. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. kompromis štirinajst za proti vzdržani sprejeto sedaj pa elektronsko glasovanje o amandmaju štiristo sedemindevetdeset štiri devet sedem glasujemo konec glasovanja sprejeto kompromis 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis 17. 17b. Elektronsko glasovanje, kolegi. Glasujemo o kompromisu 17b. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Sedaj pa dvignite roke kompromis 18, za dvignite roke, proti vzdržani sprejeto. 19, kompromis 19, dvignite roke za, proti vzdržani sprejeto. 19, da bomo glasovali z dvigom rok. glasujemo v bloku kompromise od 20 do 13 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Elektronsko glasovanje o amadmaj 643. Glasujemo. O, še 4-3 ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Dvignite roke. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasujemo o amnaj 478, 478 glasujemo. Konec glasovanja? Zavrnjeno. elektronsko glasujemo o amantmaju 500. 500. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Gremo naprej. Elektronsko glasovanje 692. 692. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Elektronsko glasovanje o 752. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Elektronsko glasujemo o 756. 756. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Sedaj pa 757. Glasujemo o 757. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. 759. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 758. Glasujemo. 758. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 754. Glasujemo o 754. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 755. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 7, 760. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Glasujemo z dvigom rok o kompromisu 26. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kompromis 27. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. elektronsko glasovanje sedaj o amadmaju 784. Glasujemo. Glasujemo o 784. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj dvignite roke. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Spet dvigom rok. Kompromis 29 za proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 30 za proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 31 za proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 32 za proti proti vzdržani sprejeto. 33 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 34 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o 853. 853. Glasujemo. Ste vsi glasovali? O 853. Ste vsi elektronsko glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvigom rok. Kompromis 35 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa amandma 892. Elektronsko glasovanje. Glasujemo o 892, 892. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Sedaj pa 8-9-4. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Znova dvigujemo roke. Kompromis 38 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 39 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 40 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 41 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. elektronsko glasovanje o odstavku 45. Konsolidiran amadma, ki ga predlaga poročevalec. Glasujemo o tem odstavku, odstavku 45. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. gremo naprej. Elektronsko glasovanje, amadma 1022. Glasujemo o 1022. Konec glasovanja. Sprijeto. Elektronsko glasovanje o 1023. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tisoč petindvajset. Tisoč petindvajset. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Odstavek 46, konsolidiran amandma, ki ga predlaga poročevalec. Glasujemo o odstavku 46. Konec glasovanja. Sprejeto. Še naprej elektronsko glasujemo in sicer o 1035. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa z dvigom rok. Kompromis 45 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 46 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj elektronsko glasovanje o 1052. Glasujemo o 1052. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj amadma 1053. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj z dvigom rok za kompromis 67 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj kompromis 48 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 49 za, proti vzdržani sprejeto. Gremo naprej. Z dvigom rok kompromis 50 za, proti Vzdržani sprejeto. Sedaj elektronsko glasovanje za 1094. Glasujemo za 1094. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 51 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 52 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o 1129. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Z dvigom rok. Kompromis 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 55 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 56 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 57 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 58 za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o 1, 2, 2, 7. 1227. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj z dvigom rok. Kompromis 59 za, proti, vzdržani. Sprijeto. Elektronsko glasovanje o 1, 2, 4, 9 uh, amandma gospoda Dorfmana. Glasujemo. Oziroma, se opravičujem, sem enega sem zgrešil. Glasujemo. Priklicali smo prejšnje glasovanje. Glasujemo. O, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Glasujemo. Ste si glasovali? O, 1, 2, 3, 5. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa. pa o 1, 2, 3, 8. Glasujemo. 1, 2, 3, 8. Glasujemo. To je konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo elektronsko ena, dva, štiri, nič. 1240, glasujemo. Konec, glasujem, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj. 1, 2, 4, 1. Glasujemo. O, 1, 2, 4, 1. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj z dvigom rok glasujemo o kompromisu 60 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 61 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis A za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. Sedaj pa kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis BA za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto. Kompromis F za proti vzdržani sprejeto. Kompromis G za proti vzdržani sprejeto. Kompromis GA za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis GB za proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Kompromis I za proti vzdržani sprejeto kompromis IA za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa imamo elektronsko glasovanje o amendmaju 101. Glasujemo o 101. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj zdvigam rok. Kompromis K za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis L za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis LA za proti vzdržani vzdržani sprejeto. Kompromis LB za proti vzdržani sprejeto. Kompromis M za proti vzdržani sprejeto. Kompromis N za proti vzdržani sprejeto. Kompromis O za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromis P za proti vzdržani sprejeto. Kompromis PA za proti vzdržani sprejeto. Kompromis PB za proti vzdržani sprejeto. Kompromis PC za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro. Sedaj pa se lahko vlotnim usvanja o dogorih, ki so jih sprejele politične skupine o navedbah. Lahko jih obravnamo v bloku, saj se politične skupine strinjajo o vseh navedbah. Kdo je za? V bloku. Za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj še zadnja faza glasovanja. O mnenjih drugih odborov. Torej, še naprej bomo glasovali z dvigom rok. Development A. Za? Oziroma v bloku? Se opravičujem. Od, odbor DV6. Mnenje. Za. Proti vzdržani. Zavrneno. DV7. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 912 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Gremo naprej. NV20 za. Proti. Preverimo. Torej, glasujemo o NV20. Glasujemo elektronsko. Glasujemo konec glasovanja zavrnjeno. Gremo naprej. NV27. Bomo elektronsko glasovali, mislim, bo, to, bo tako hitreje. Torej, glasujemo o NV27. Konec glasovanja sprejeto. NV28 glasujemo. Glasujemo o NV28. Konec glasovanja. Sprejeto. Še naprej elektronsko glasujemo. NV29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. NV31. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprijeto. NV 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. NV 40. Ne, oziroma to odpade. Gremo naprej na ITRE, ITRE 6. Glasujemo o ITRE 6. Konec glasovanja. Sprejeto. ITRE 9. Glasujemo o ITRE 9. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. ITRE 15. ITRE 9 je bil sprejet. Sedaj ITRE 15. Glasujemo o ITRE 15. Konec glasovanja. Sprejeto. ITRE 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. ITRE 17. Glasujemo o ITRE 17. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Regi 5. Glasujemo o regi 5. Konec glasovanja. Sprejeto. Regi 14. Glasujemo o regi 14. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Samo trenutek. Sedaj pa regi 17. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? In zavrnjeno. Sedaj pa še končno glasovanje o celotnem poročilu, kot je bilo spremenjeno. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne, glasovanje je še odprto, sedaj smo ga zaprli. En glas za, 40 za, 4 vzdržani. Čestitke,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 bi se rad eh, zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi teh kompromisov. Rad bi se zahvalil tudi predsedniku Castro, tudi koordinatorjem in pročevalcem v senci in seveda pri vseh kolegih in kolegicah, ki so sodelovali pri tem poročilu. Hvala tudi vsem sodelovcem in sodelovkam v sekretarijatu odbora, v političnih skupinah, še posebej v moji skupini saj so morali veliko dela v to vložiti, prav tako hvala sodelovcem v moji lastni pisarni vsem. Torej še enkrat hvala, mislim, da smo s tem dali jasen signal komisarju Čolesu, da je parlament s tem sprejel mnenje o novi SKP poleti 2013 in upamo, da bo komisija predstavila tudi zakonodajni predlog, ki bo gradil na tem, kompromisnem predlogu, ki bo potrjen za veliko večino v parlamentu. Hvala. Dobro, nadaljujemo z delom. Točka 13. Sprememba uredbe e ES 834-2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov poročevalec Martin Heusling. Torej glasujemo. Gre zgolj za amandmaje potrebne za prilagoditev oziroma uskladitev. Skupaj je bilo podanih 23 amandmajev, 13 strani kolega Heuslinga. Gre predvsem za člene v zvezi z sporazumom med eh, skupnostmi o Eh, med institucijami o delegiranih in eh, aktih in o zakonodajnih aktih. Če ni prošnje za besedo, potem lahko kar glasujemo. Amandma 16. Lavija in ostali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 17. Glasujemo. Amandma 17. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 4. Glasujemo. Amandma 4. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 5. Glasujemo, amandma 5. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 6. Amandma 6. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 7. Glasujemo amandma 7. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dva, dva glasova preveč od skupine ELS. Dva preveč za ELS. Glasujemo o amandmaju 21. 21. konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 9. Glasujemo. Amadma je 9, 10, 11 in nekaj uvodnih izjav oziroma navedb. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 20. Lajen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amedma 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13. Glasujemo. Amedma 13. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 14. Amandma 14. Ste vsi glasovali? Sprejeto. In na koncu še amandma 15. Amandma 15. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo še o zakonodajnem predlogu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo še o predlogu resolucije. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. No in na koncu še glasujemo o mandatu za pogajanje s svetom. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, Martin. Gremo kar naprej. Točka 14. Nekaj kolegov mora oditi na glasovanje v odbor eh, Sure, tako da, če se strinjate, bi najprej glasovali o mnenju Lavija, torej najprej točka 16. Se strinjate? Dobro. Torej, glasujemo o vseh amendmajih pri poročilu Lavija. Gre za spremembo uredbe 1295 o financiranju SKP. In zdaj gre za prilagoditev pogodbi. Glasujemo skupno o vseh amendmajih. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke, kolega Lavija, lahko odidete na glasovanje v odbor Sure. Formalno moramo glasovati še o dveh zadevah. Najprej o zakonodajnem predlogu z izglasovanimi spremembami. Ste glasovali? Zdaj glasujemo še o Torej, konec glasovanja, sprejeto. Glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Hvala, sprejeto. In zdaj glasujemo še o sklepu o pogajanjih s svetom. Tako smo tudi tu opravili s formalnostmi. Tako, zdaj pa nazaj k točki 14. Sprememba uredbe sveta številka 485 skozi 2008 o pravilu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Poročevalec eh, Luis Manuel Capula Santos. Če se poročevalec strinja, bomo glasovali kar o vseh eh, amandmajih skupaj. Dobro, poročevalec se strinja, glasujemo torej o poročilu Kapula Santos o vseh amandmajih skupno. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o zakonodajnem predlogu s sprejetimi spremembami. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujte, prosim. sprejeto in še glasovanje o sklepu o začetku pogajanj s svetom. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, Luis. Sprejeto. Točka 15. Sprememba uredbe ES 378-207, glede pravil za izvajanje prostovoljne modulacije neposrednih plačil v okviru SKP. Poročevalka Brita Reimers. Brita, želite besedo? Ne. Se strinjate, da tu lahko glasujemo skupno v vseh amandmajih? Dobro, torej glasujemo o vseh amandmajih k poročilu Brite Reimers. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o zakonodajnem predlogu s prejetimi spremembami. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije. konec glasovanja, sprejeto. In na koncu glasujemo še o sklepu o začetku pogajanj s svetom, gre torej za pogajalski mandat. Glasujemo, konec glasovanja. In s tem je tudi točka 15 zaključena in čestitke Briti Remers. Tako, spoštovani kolegi, danes smo imeli pomemben dan. Imeli smo prijeten pogovor s profesorom. Prodijem, prav tako smo uspešno sprejeli poročilo DES. Hvala vsem, vidimo se 21. junija ob 9. uri. Parfait, parfait, un vote rapide, ultra.